odprava za obvladovanje kibernetskega vojskovanja oziroma informacijske vojne. Poudarjamo tudi vse bolj spreminjajoče se vzorce ravnanj teh akterjev, kar zadeva radikalizirane organizacije, ugotavljamo, da namesto zelo popularnih spletnih strani, ki so prispevale k radikalizaciji mladih, sedaj ugotavljamo, da se uporabljajo sistemi za izmenjavo sporočil, šifrirani sistemi za izmenjavo sporočil, ki so vse bolj razširjeni. Evropske institucije, institucije in organizacije s sedežem v EU in tudi civilno-družbene organizacije, organizacije. So omenjene tudi v uvodnih navedbah. Omenim naj kodeks ravnanja v boju proti dezinformacijam, kakor tudi čez atlantsko sodelovanje in sodelovanje z enakomislečimi državami ter eh, institucijami, kot je Čezatlantska komisija, ki obravnava to tematiko. V drugem delu tega poročila pa obravnavamo tudi vrste dezinformacij in eh, sovražne propagande. V tretjem delu pa smo se posvetili metodam varovanja naših eh, volitev. Letošnje leto, leto 2019, je namreč leto, v katerem bo potekalo 29 eh, različnih eh, volitev v članicah EU, vključno tudi z evropskimi volitvami, ki ne bi potekale maja. No in po izkušnjah z omešavanjem Ruske federacije v volitve ter v referendume v EU in drugod, menim, da moramo še okrepiti našo odpornost proti to vrstnemu ravnanju. Izpostavljamo tudi vlogo komunikacijske strategije za vzhod, in pa tudi dve drugi namenski skupini in sicer za Zahodni Balkan in Bližnji vzhod, Severno Afriko in Persijski zaliv. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj v imenu podpredsednice komisije, visoke predstavnice, besedo dobi komisar Mimica. Izvolite. President, honorable members, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste si vzeli čas za razpravo izzivu napačnih informacij in tujega posredovanja. To je vedno bolj preč problem, zlasti zaradi prihajajočih evropskih volitev v Evropski parlament. Hvala poročevalki gospe Futiga, da je pripravila poročilo oziroma priporočilo, ki prihaja ob tako pravem času. Zajema logiko in predstavitev možnosti, ki jih imamo v luči predlogov podanih Evropskemu svetu. Odziv na te hibridne grožnje bi moral biti skupen. Mi si prizadevamo narediti, kar lahko, kar je v naši moči, ampak države članice morajo stopiti skupaj. Tako kot je nakazal Evropski svet v svojih sklepih. Svoboda govora in izražanja in medijski pluralizem je pomemben v odpornih demokratičnih družbah. Vseeno pa se moramo odzvati na izziv, ki ga predstavljajo napačne informacije. To je v duhu tega, kako smo pripravili naš akcijski načrt. Poročilo poziva evropske institucije naj zagotovijo, da bodo strateške komunikacije Evropske unije postale stvar, ki bo prednostne narave na dnevnem redu naših institucij, zato da se bomo lahko borili proti napačnim informacijam. Lahko vam zagotovim, da se to že dogaja, ampak to je Dolgoročen podjem, ki bo trajal dlje kot volitve v Evropski parlament. Seveda pa se srečujemo tudi z ovirami, naprimer proračunske omejitve. Povečujemo število zaposlenih na področju strateških komunikacij. Imamo tri delovne skupine in ti naj bi se prizadevali za dvigovanje ravni ozaveščenosti o vplivih dezinformacij in, in kako bi izboljšali način komuniciranja o naših politikah. Naslednji teden bomo sprožili sistem za hitro obveščanje. Na ta način bodo države članice lažje izmenjavale najboljše prakse informacije pri boju proti dezinformacijam. Na ta način bomo dvignili raven ozaveščenosti o trenutnem stanju v času pred evropskimi volitvami. In tudi odzivali se bomo hitreje, kadar bo to potrebno. Povečali bomo tudi odpornost naše družbe. Cenim, da ste pozitivno ocenili delo, ki so ga pripravile in opravile delovne skupine pri naših sporočilih, pri komunikacijah v zvezi z napačnimi informacijami. Delovna skupina East Stratcom je opravila pionirsko delo. Pripravila je cel katalog več kot 5000 primerov napačnih informacij, ki so prišle iz ruskih virov. Žal je, se bo število verjetno še povečevalo, saj problem ne bo prav kmalo odpravljen. Naša skupna obveznost je, da ne dovolimo tujega poseganja. Kako lahko to naredimo? Lahko dvignemo raven ozaveščenosti, lahko sodelujemo z organizacijami civilne družbe in spletnimi platformami in socialnimi mediji. Naša služba deluje, sodeluje s parlamentom in službami komisije. Akcijski načrt bo seveda spoštoval različne nacionalne pristope in svobodo medijev in izražanja kot vodilne načela našega delovanja. Krepimo sodelovanje pri boju proti poseganju iz tujin z našimi mednarodnimi partnerji kot je NATO in skupina G7. Naše sodelovanje z NATO že zdaj zajema izmenjavo in deljenje poročil o oceni, zato da bi vzpostavili usklajene aktivnosti in vaje. Poleg tega bi morali vzpostaviti boljši partnerski odnos z našimi sosedami za spodbujanje evropske agende. Spodbujati bi morali pozitivna sporočila v naši soseščini. To je ključnega pomena za to, da naslovimo problem napačnih informacij. Kulturna diplomacija, tesno sodelovanje med državami članicami in našimi misijami in delegacijami Evropske unije so pomembna in močna orodja za spodbujanje pozitivnega ugleda Evropske unije v svetu. Glavni proti strup, če lahko tako rečem, proti dezinformacijam na eni strani je, da spodbujamo zdravo medijsko okolje in po drugi plati, da razširjamo novice o pozitivnih učinkih evropskih politik. Naši državljani imajo pravico sprejemati odločitve na pravih novicah, na resničnih novicah, ne na dezinformacijah in lažnih novicah. Imajo pravico do kakovostnih informacij. Gre za kakovost naše demokracije in za kakovost naše unije. Hvala lepa. E, Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine ELS besedo dobi gospa Manesko. Izvolite minuta in pol. Hvala lepa. Najprej želim čestitati gospe Fatigi za odlično poročilo, ki prihaja res v pravem času. Pred nami je besedilo, ki priznava obstoj sovražne propagande in tovrstnih kampanj, kar zahteva proaktivno ravnanje držav članic. Odzvati se moramo na to, ko gre za vohunjenje tretjih držav. Ne nazadnje pa moramo imeti zagotovljena tudi ustrezna finančna sredstva za skupino East Stratcom. Evropska unija mora nadaljevati s prizadevanji v, tem, v tej smeri. Prizadevati si moramo za doseganje strateških ciljev in zdaj ne govorimo toliko o tem, da gre za laži, ampak bolj za to, da bodo naši državljani znali razpoznati novice, ki so lažne. Evropska unija potrebuje hitro in pozorno delovanje in sodelovanje z NATO in skupino G7. Če ne bomo delovali, bomo s tem ogrozili 500 milijonov naših državljanov in ogrozili nadaljne delovanje Evropske unije. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Freund, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Čez nekaj več kot dva meseca, dame in gospode, bo v Evropi zopet volitve. In kot pri Brexitu, kot pri volitvah ameriškega predsednika, kot pri volitvah francoskega predsednika, se soočamo z velikimi izzivi. Namreč na internetu in še posebej na družbenih omrežjih vodimo boj proti dezinformacijam in propagando. In številni uporabniki bodo težko razlikovali dejstva od eh, izmišljotin, resnico od eh, laži. In zato menim, da Evropska služba za zunanje delovanje potrebuje poseben oddelek, ki se bo ukvarjal ravno s to grožnjo. No, menim, da gre tu lahko le za prve korake v tej smeri. Problem, ki ga vidim, je namreč v tem, da tehnološki napredek vedno prehiteva proti ukrepe. Dejstvo je, da se še vedno z orodi od predvčerajšnjim borimo proti včerajšnjim ležem. Dejstvo je, da se moramo predvsem zavedati, kaj nas čaka, kaj je morda že na trgu. Namreč ljudem se v usta polaga besede, ki jih nikoli niso izrekli celo video posnetke se uspešno ponareja. Zato mi dovolite, da na koncu izrazim še zahvalo vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Tokrat sem zadnji krat sodeloval kot poročevalec v eh, senci. Ne bom se več potegoval za sedež v Evropskem parlamentu na naslednjih eh, volitvah. Z veseljem sem sodeloval pri izgradnji Evrope in upam, da ta proces eh, ne bo zdaj zamrl zaradi nacionalističnih eh, ali drugih eh, gibanj. Le Evropa, ki bo močna, demokratična, združena, se bo lahko soočila z velikimi izzivi prihodnosti. Hvala lepa. V imenu skupine EKR besedo dobi gospod Črnecki. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane dame in gospodje, čestitke gospe Ani Fotigi za to poročilo, zelo pomembno poročilo, kajti dejstvo je, da smo na frontni črti. In na fronti je vedno tako, da kibernetski prostor, mediji predstavljajo inštrumente, ki se izkoriščajo proti Evropi, proti evropski svobodi in to strani konkretnih tretjih držav, ki mislim, da jih je smiselno tu poimenovati z imenom. Politično življenje ponuja priložnosti za napad s tovrstnimi inštrumenti. Namreč čakajo nas evropske volitve, to je ena takšna priložnost. V teku je Brexit, tudi to je takšna priložnost. Tu so tudi druge situacije, ki vemo, da jih bodo naši sovražniki, sovražniki svobode, izkoriščali. Mhm. celo vzhodno partnerstvo je za številne naše vzhodne sosede velik problem, celo za sosede naše države. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine ALDE, gospod Avštrevičius, izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zadnje čase dobivamo vedno manj verificirane in preverjene informacije. Veliko držav članic pa zanika obstoj propagande in lažnih informacij. Namesto tega bi jih morali analizirati in preučiti. Proaktivni bi morali biti v našem pristopu, zato da bi se lahko spopadli s tem. Razčleniti moramo obstoječi trg lažnih novic in obstoječe propagande Evropske unije, ki jo spodbujajo viri tako od znotraj kot od zunaj Evropske unije. Obstaja več vrst terorizma, od vojaških do grožen za socialno varnost. In to je grožnja javnemu redu in lahko grozi življenje naše družbe. Informacije o terorizmu so neposredno povezane s hibridnim vojskovanjem in to napada misli naših ljudi. Zato, da se ne bi škrati in troli še nadalje, borili med seboj, moramo premustiti pomankanje regionalnega stogovnega znanja. Spreti moramo nujne, hitre rešitve, zagotoviti finančna sredstva za skupino Istretkom in jo ustrezno organizirati. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine zelenih besedo dobi gospa Rebecca Harms. Anders als beim ersten Fotiga Bericht waren Sie pri prvem poročilu Fotiga se poročevalci niso mogli strinjati. Eh, naša stališča pa so se uskladila v razpravah o drugem poročilu. Tudi zato, ker so se informacije o lažnih kampanjah in lažnih novicah v naših državah razširile. Država, s katero se moramo ob tem največ ukvarjati, je Rusija. Ni samo Ukrajina postala bojno polje, ampak Kremlin vedno bolj usmerja svoja prizadevanja v to, da bi državljane evropskih držav naščuval proti njihovim vladam, proti imigrantom. Vplivali pa so tudi na kampanjo med Brexitom. Oddelek za strateško komunikacijo bi moral po našem mnenju uh, okrepiti. V ta oddelek spada več strokovnjakov, več sredstev. Uh, Prav tako pa bi morala ta enota sodelovati z pristojnimi organi v državah članicah, v to pa je klu, treba vključiti tudi obveščevalne službe in NATO. Vendar pa ne smemo pozabiti na točko 1a. Neodvisni svobodni mediji, pluralizem v demokratičnih družbah, to je alfa in omega, če se želimo boriti proti tovrstni propagandi in ščuvanju. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine Gue Engel, gospod eh, Kovšo Permoj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve leti je že minilo od prve predstavitve takšnega poročila, ampak zdaj slišimo iste argumente, iste obtožbe. Um, še vedno ista kratkovidnost, ko govorimo o politiki dobrega sosedstva z Rusijo. In pa isti način, da bi notranje, za, bi za notranje politične procese tukaj v Evropski uniji okrivili tretje države, ne pa naše neoliberalne politike. Poleg tega to poročilo vsebuje še omembo islamske države um, to pravzaprav samo še slabša naše odnose z Rusijo, saj jo primerjamo z teroristično skupino, ki jo kot takšno priznava tudi OZN. Um, ehm, morali bi zagotoviti neodvisnost novinarjev, ampak kako naj to omogočimo, te, če mediji dobivajo sredstva Evropske unije? Um, pravzaprav uh, si, smo tukaj sami uh, za služimo nekaj kritike. V imenu skupine EFTD, gospod Kastalo, hvala lepa. Prvi dvoma je hibridna nevarnost, še posebej, kar zadeva dezinformacijo, vse bolj strateškega pomena za našo družbo, še posebej zdaj, ko so nove tehnologije postale še bolj intenzivne, še hitrejše in eh, to vrstni napadi so sedaj postali globalni, med seboj zelo povezani. Zato se sprašujem, ali je poročilo, o katerem bomo glasovali, poročilo, ki bo resnično pomagalo našim državljanom obraniti se pred eh, morebitnimi sovražnimi eh, napadi iz tretjih eh, strani tujih držav ali terorističnih skupin. Morda potrebujemo nekoliko drugačen pristop, tudi jasen seznam držav, ki so aktivne na tem področju. Imamo države, ki pogosto uporabljajo tako imenovane proksi strežnike. strežnike potrebujemo holističen pristop, ne da se zgolj osredotočamo na geografske območja in uporabljamo eh, nedorečeno terminologijo. To so, po mojem mnenju, izzivi, s katerimi se moramo soočiti, ampak teh tu ne omenjamo, kajti ukrepi, ki se predlagajo, so zgolj parcialni in, po mojem mnenju, tudi neučinkoviti. Eh, Hvala lepa. V imenu skupine ENF, gospod Schaffhauser. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Fotiga, v bistvu tu ne obravnavate resnično strateške komunikacije, temveč predlagate prisilne ukrepe za boj proti nedefinirani propagandi, ki naj bi izhajala iz držav, ki so sovražne EU sledite isti konspirativni, e, upal bi se celo trditi, boljševistični logiki kot poročilo Kalnjete. Za vsakim nestrinjanjem vidite neko tujo e, roko, ki posega po evropskem projektu. Brexit je Putin, rumeni opeči so Moskva. E, nezadovoljstvo Varšavi, Rusija. Mislim, da je potrebno pristuhniti ljudstvu, ki se dviguje povsod po Evropi. Gre kot za staro komunistično metodo. Vsak, ki nasprotuje, je naš sovražnik. Janes Pavel II, si, ki prihaja iz vaše države, si je želel sodelovanja eh, z Rusijo, eh, boj proti večpolarnemu svetu. Vi pa sedaj Evropi jemljete njeno rusko dušo in njeno dušo pika. Hvala lepa vprašanje v postopku modrega kartona, da torej, ga sprejmete. Izvolite, gospod Tarant. Hvala, predsedujoči. Gospod Schaffhauser, ali se strinjate, da če primerjamo gospo Kalnjete s stalinizmom in podobno da je to nekoliko neprimerno, kajti kolikor vem, je bila rojena v sibirskem gulagu. To je konec vprašanja, lahko odgovorite. Odgovor. Imel sem priložnost včeraj pogovoriti se z gospod Kalnjete o njegovi, o njeni izkušnji v gulagu. Žal me ni poslušala medtem, ko sem govoril in dejal sem ji, da je, kar zadeva Rusijo, potrebno ukrepati ne le čustveno, ampak da je potrebno tudi vklopiti razum pri analizi situacije. Dejal bi celo, da lahko rečem, da sem se boril proti komunizmu in da se je 8. september 1989 zgodil tu v Strasburu, kjer smo združili vse protikomunistične sile pred padcem zida. Hvala lepa. Sedaj prehajamo k nadaljevanju razprave. In sicer gospod Funtulis, ena minuta. Hvala lepa. No, poglejmo resnici v oči. Propaganda ni vaš problem, gospe in gospodje. Evropska unija je tista, ki pošilja propagandna sporočila svojim državljanom v največji meri. Tisto, kar je v vašem interesu. Financiramo na tisoče nevladnih organizacij, ki izvajajo propagando v različne smeri. Glede vaših ključnih vrednot in to, ne da bi vprašali državljane, ali se s tem strinjajo. Naši državljani ne znajo sami oceniti, ali so informacije resnične ali lažne, saj vi usiljujete vaše poglede našim državljanom. Kako dobro pa bodo obveščeni državljani, je odvisno tudi od nas. Hvala. Hvala lepa, sedaj gospa Kalnjete, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Če lahko ponovimo oziroma ponavljamo, eno priporočilo je to, da naj čimprej delovno skupino istred.com spremenimo v polno delujočo delovno skupino z ustreznimi viri, tako finančnimi, kot kar zadeva zaposlene. To bo pripomoglo k krepitvi demokracije in tudi demokratičnim medijem v, oziroma demokratizaciji medijev v Rusiji. Vse politične stranke morajo biti transparentne in pregledno prikazati, katere stranke se financirajo iz ruskih virov in tudi strani globalnih mega podjetij. To je v interesu nas vseh. Hvala. Propaganda proti Evropski uniji ne govori samo o desničarskih evroskeptikih, ki želijo uničiti evropski mirovni projekt. Ko sem sama pripravljala poročilo leta 2016, sem videla, da gre pri tem pojavu bolj za Rusijo, ki nima enakih vrednot kot Evropska unija. Agenti Vladimirja Putina lahko močno vplivajo na evropske volitve, zato moramo biti proaktivni. Tehnološka podjetja morajo več vlagati v orodje za prepoznavanje lažnih novic, za to, da odstranijo bote z eh, interneta. Večjo raven ozaveščenosti moramo zagotoviti tudi na politični ravni. Francoski desničarski politik je tukaj v Evropskem parlamentu dal službo Putinovemu skrbniku. In na ta način se širi sovražna propaganda. Ne pozabimo na tisto, ki se je širila v času Brexita. Ne smemo dovoliti to vrstnega poseganja. Hvala. Če še imate čas, teraz. Eh, Hvala, prosim, če se držite predvidnega časa. Naslednji za eno minuto, gospod Preda. Kaj eh, se kontra karezi propaganda, treba se in celeči. Hvala, zato da se spopadamo s propagando moramo poznati mehanizme za to. Te pa so lahko različni od države do države. Naprimer v Romuniji je nekdanji socialistični premije širil informacije s pomočjo vojaškega poročnika. Sedanja vlaga, vlada pošilja lažne novice v medije glede Evropskega parlamenta. pravi, da mehanizem za sodelovanje in pomoč temelji na napačnih informacijah. Tu gre za čisto manipulacijo. Nekdani kolega oziroma kolegica gospod Ančila. se prav tako pojavlja v medijih. Kar nekaj politikov je obtoženih korupcije vendar pa prihaja do manipulacije informacije o pravni državi. Pri nas se moramo boriti proti temu. Hvala. Hvala, naslednji gospod Picula, ena minuta. Skandal Cambridge Analytica jasno potvrđuje. Škandal Cambridge Analytica jasno kaže na to, da to lahko vpliva tudi na izide evropskih volitev. Tudi Brexit kaže na to. Lažne informacije so vplivali na izid. Kar pa zadeva prihajajoče evropske volitve, ne smemo zanemariti in pozabiti ter podcenjevati ruskih virov in vplivov. Prav nasprotno. Hibridno vojskovanje se kaže tudi pri nas. Sumimo tudi na poskus enega od državnih udarov. Lažna propaganda prihaja tudi iz Zahoda in z, bližnje, z bližnjega vzhoda. Cilj pa je vsem isti - šibitev evropskih institucij. Podpiramo priporočila v tem poročilu. Državljani morajo sprejemati odločitve na podlagi resničnih in dobrih informacij. Hvala. Ja, Hvala lepa. Gospod Kovačev. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Priča smo hibridnemu vojskovanju in vedeti moramo, da ukrepi, ki jih imamo vzpostavljene, niso dovolj. Podpiram skupino East Strat com, ki naj postane polno delujoč oddelek oziroma delovna skupina, kar pa v ta namen pa potrebuje ustrezna finančna sredstva in ustrezno zastopanost zaposlenih. Slišali smo predlog za strukturo, ki lahko spodbuja raziskovalno novinarstvo in s tem boj proti propagandi. Podpreti moramo vse strukture, ki se ukvarjajo z bojem proti lažnim novicam. Evropska unija ni sveta krava. Moramo biti kritični, to je res, ampak ne smemo dovoliti tretjim državam, da vodijo pri tem. Dobro proszę o zabranie głosu. Ich wollte eigentlich dem Kollegen Eugen Freund. Hvala. Kolegu Eugenu Freundu želim, uh, sem želel sporočiti, da se popolnoma strinjam z njegovim govorom, ampak nažalost je odšel. Me je pa čudilo, da v dveh minutah ni izgovoril besede Rusija. To je morda uh, avstrijska navada, ampak to nikomor ne koristi. Uh, Jaz pa bom prešel k bistvu. Rusija želi destabilizirati Evropsko unijo, želi šibiti državljana in eh, vsa orodja so pri tem primerna. Rusija sedaj več nima lastne ideologije, kot je bilo v Sovjetski zvezi. In eh, vsi v vseh državah članicah se moramo zavedati, kaj se dogaja. Treba je okrepiti odpornost naših državljanov. Eh, tam, kjer gre za tuja sredstva, moramo sprejeti ustrezno zakonodajo in potrebujemo izmenjavo informacij med pristojnimi organi. Evropska unija bi lahko tukaj v igrala vlogo koordinatorke, želel bi si, da bi se enota stratkom okrepila in da bi vanjo prišli strokovnjaki iz držav članic. Hvala, Nastelina. Se z nami je gospod Dražel, vendar ga ne vidim v dvorani, zato bi se dobil gospod Kukan, ena minuta. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Evropa se sooča s hudo grožnjo za našo demokracijo in to, tu gre za možnost, da se borimo proti lažnim novicam. Propaganda tretjih držav postaja vedno težja. Na nacionalni ravni moramo prav tako se boriti proti taki propagandi in kibernetskim napadom. Bolj aktivni moramo biti na naših mejah, sodelovati bolj s sosedami, kar pomeni, da potrebujemo regionalno osredotočenost in več dialoga o temah Evropske unije. Podpiram okrepitev struktur, ki jih že imamo na voljo, naprimer delegacije Evropske unije v tretjih državah. Tudi te moramo izkoristiti. V evropskih parlamentarnih volitvah mora biti pravičnost in boljše sporočanje naših vrednot v spredju. Drugače naša demokracija ne bo preživela tega zunanjega pritiska. Hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod Kelam, izvolite. East Stratcom je zagotovil odlične rezultate. Pripravijo seznam več kot 5000 dogodkov in novic, ki so prišle iz Kremljena, Kremlja. Zato jim je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva in ustrezne zaposlene. Namreč še vedno zaostajajo pri izvajanju svojih nalog. East Stratcom pokriva tudi Zahodni Balkan. Akcijski načrt Evropske unije mora izboljšati zmogljivosti, izboljšati sodelovanje in boljše sodelovanje z zasebnim sektorjem, ne samo med institucijami Evropske unije in ne nazadnje zagotoviti mora tudi ustrezne vire in sredstva, kar ni majhna naloga. Naloga komisije pa je, da usklajuje dejavnosti v tej evropski mreži. Hvala. Hvala lepa, gospod Štetina. Sprava, Fotigi, ob... Hvala lepa. Poročilo, gospod Fotiga, zajema priporočila svetu in namen tega je boj proti propagandi iz tretjih držav. V točki H pa imamo eno od pomembnejših zadev v tem poročilu, namreč propagando strani Rusije. Spomnimo se poročila o novih oblikah vojskovanja. In v enem teh poročil je pisalo, da so besede verjetno močnejše in učinkovitejše kot orožje. In laži so postale ospredje politike Kremlja. Kremlja. Ne znamo več reči Bobu Bob. Evropska unija tega ne zna več. Rusija ni naš zaveznik, je naš sovražnik. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospe Andrikjene. Ne vidim v dvorani, zato besedo ljubi gospa Šujica. Izvolite. Hvala vam lepa, gospod. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsekakor me skrbijo te dezinformacije in lažne novice, ki jih je vedno več v Evropski uniji. Uh, in ki prihajajo strani tretjih držav. To poročilo kar najbolj podpiram, ker je to res zaskrbljujoče. Usklajeno se moramo boriti proti tovrstnim lažnim informacijam. Ta boj mora potekati na nacionalni ravni, ampak glede na to, da je internet eh, čezmejen, si moramo tudi izmenjevati najboljše prakse in informacije. Podpiram tudi stališče, ki kaže, da je ruska propaganda zelo negativna in je zagotovo vplivala na referendum v Veliki Britaniji. In danes čutimo posledice tega referenduma, ne samo mi, ampak tudi Britanci. Vsekakor potrebujemo močan boj proti lažnim novicam in preprečevanje umešavanja tretjih strani v evropske parlamentarne volitve. Hvala. Teraz pan Zdrojevski, bardzo proszę. Gospod Zdrojevski, ena minuta. Na začetku tega mandata sem izpostavljal, da hibridni konflikti, hibridna vojna zahteva tudi hibridno odgovor, hibridno reakcijo. Kar zadeva sestavine tega ustreznega odgovora, gre za boj proti propagandi, proti dezinformaciji, pa tudi varnost v kibernetskem prostoru, ustrezno izobraževanje in usposabljanje in pa tudi sodelovanje, to, kar v poročilu omenjamo kot strateškost. Na nek način mm, moram reči, da to poročilo, o katerem danes to govorimo, na katerega se sklicujemo, zdaj 2016, pa tudi letošnje poročilo, ni pobuda komisije, temveč je pobuda predsednice komi odbora za obrambo in varnost. Evropski poslanci na področju kibernetske varnosti, na področju boja proti dezinformaciji in propagandi stojijo na frontni črti in so v ospredju. In to ni dober signal, kajti to kaže, da se komisija prepozno odziva na signale. E, na področju varnosti. Teh priporočil, skoraj da 40 jih je, so ta priporočila so dobro oblikovana, dobro spisana, prihajajo v pravem trenutku. Zato je pomembno, da naš odziv na ta priporočila ne bo prepozen. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na prosto razpravo. Besedo dobi gospod eh, Ronžel, ki se je vrnil v dvorano. Izvolite, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, opravičujem se, ampak uh, sestal sem se z gospodom Barnijem. Lahko si predstavljate, da je on v tem času zelo zaposlen, no, zato sem zamudil. Eh, Želel bi povdariti naslednje. Propaganda katere cilj je zavajati ljudi. In lažne novice so predvsem plot dela tretjih držav tukaj je treba odločno ukrepati in blokirati vse možnosti za to, da bi tretje države pri nas uveljavljale strateške koristi. Ne smemo dopustiti, da bi tretje države vplivale na naše razprave in na naše referendume. Zato se mi zdi predlog komisije o boju proti to vrstnim širjenju lažnim, lažnih informacij ustrezen. Hvala lepa. Gospa Tomašič, ena minuta. Hvala lepa, gospodine predsedavajući. Hibridno ratovanje nije novitet. Hvala lepa, predsedujoči. Hibridno vojskovanje ni nekaj novega, ampak so internet in novi kanali informacijske tehnologije odprli nove poti. Po drugi strani pa je zaupanje naših državljanov na zgodovinsko naj zelo nizki ravni, kar pomeni, da to vpliva tudi to, da obstaja veliko manevrskega prostora za vpliv na javno mnenje. Želim podpreti poročilo, gospod Fatigam. V razviti demokraciji bi morali biti sicer jasno, da obstajajo tudi upravičene kritike na račun Evropske unije, vendar pa ne smemo vsake kritike razumeti kot sovražno dejanje. Ne smemo vsake kritike pripisati zunanjim vplivom in vplivom iz tretjih držav, ampak je treba zagotavljati rezultate, ki bodo v skladu z zahtevami državljanov. Hvala.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 izraža na različne načine. Lahko manipuliramo resnico, lahko zavajamo. V, v vsaki demokratični družbi se je treba spopriti s problemom propagande. Treba je javnosti predstaviti resnico, ne pa da kritiziramo vlade, preganjamo novinarje in uh, razkrivamo škandale morali bi se osredotočiti na potrebo po nepristranskih informacijah. Potrebujemo delujoč eh, radiotelevizijski sistem, ki mora biti svoboden, operativen, ampak nažalost v državi, kot je Grčija, to ni zagotovljeno. Državna televizija je zgolj orodje vladajoče stranke. Do te mere, da članom eh, moje stranke sploh ne dovoljujejo, da bi sodelovali v razpravah na javni televiziji, čeprav smo tretja največja stranka. To ni primerno. E, Najlepša hvala. Gospa Luhonen Werner, ena minuta. Hvala lepa. Ehm, v vseh tradicionalnih medijih eh, se širijo tudi informacije, lažne informacije, ki lahko škodijo demokraciji. Treba je zagotoviti, da bodo ljudje pravilno obveščeni za to, da bodo lahko odgovorno glasovali na volitvah. Tudi Facebook in pa druga Družbena omrežja imajo pomembno vlogo, lahko identificirajo lažne novice in jih odstranijo. In to kar najhitreje, še preden bi se te lažne novice lahko preveč razširile. Stretni forumi morajo razkriti tudi to, kdo se skriva za oglaševanjem. Potem treba je ostraniti na milijone lažnih računov uporabnikov. Zaradi tehnoloških sprememb, zaradi tehnološkega napredka je danes enostavne, kot kadarkoli prej eh, širiti lažne novice. Proti lažnim novicam pa se moramo boriti tudi z izobraževanjem, ključnega pomena pa je tudi medijska pismenost. Najlepša hvala. Sedaj besedo dobi kolega Marijas, izvolite. Predre, se zitume, dojgatin, para... Gospod predsedujoči, razpravljamo o lažnih informacijah, o propagandah, o lažnih novicah. Pravzaprav je bil Evropski parlament tisti, ki je dal eh, podjetjem določena pooblastila, ta podjetja so potem eh, pripravila javno mnenjske raziskave in to je potem vplivalo na izid evropskih volitev. Ta podjetja so potem eh, sporočala o tem, kdo bo izvoljen in kdo ne. Tudi to je propaganda, tudi to so lažne novice. Pravzaprav gre za propagando proti določenim uh, evropskim poslancem. In takšno propagando je treba obsoditi. Ampak to je propaganda, ki izvira prav iz Evropskega parlamenta. Tudi v zvezi s tem bi morali zauzeti stališče. Treba je reči ne lažnim novicam. Ne moremo dovoljevati tega, da določena javnomnenska eh, podjetja oziroma raziskave pravijo, da ta ali oni poslanec ne bo izvoljen. To je nespremljivo. Hvala lepa za to zelo, za ta zelo strasten eh, nastop. Naslednji gospod Karski. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Veliko govora je bilo o tem, da imamo opravka z lažnimi informacijami, ki jih posredujejo klasični, kako tudi elektronski mediji. Veliko je tudi to vrstnih zadev tu v, naši, v našem parlamentu. Gospod uh, Schaffhauser, naprimer, uh, eh, je tu izkoristil besede Janeza Pavla II. Eh, tu smo ljudje, ki delujemo v skladu z njegovimi nauki in izvršujemo njegov program. On pa je dejal, da mi delujemo v nasprotju to je situacija, ki jo imamo, to je resnično slabo in to mislim, da je vredno vsake obsodbe. Oseba, ki se ukvarja s to problematiko, postopa v skladu z naukom Janeza Pavla II. in da eh, pripričan sem, da bo nedvomno to, kar je dejal gospod Schaffhauser, predstavljeno v nekaterih državah, celo kot eh, glavna vsebina razprave v Evropskem parlamentu danes. In tudi to kaže na to, kako poteka dezinformiranje, kako eh, se tudi tu v tej dvorani soočamo z očitnimi neresnicami, ampak tudi onkraj te dvorane se to lahko predstavlja kot nekaj popolnoma drugačnega, kot eh, bistvo današnje razprave. Hvala lepa, žal ste presegli predviden čas. Zdaj pa v zaključek naše razprave besedo dajem gospodu komisarju, podpredsedniku gospodu Memici. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. To je bila zelo uporabna izmenjava stališč. Zahvaljujem se poročevalki Fotigi in pa vsem ostalim za njihove prispevke. Na podlagi te razprave ugotavljam, da si vsi želimo spopasti se z izzivom lažnih informacij in tujega vmešavanja, predvsem v luči evropskih volitev. Ta razprava je bila dobra priložnost za to, da okrepimo osveščenost glede teme. Sam bi želel uh, zaključiti s tem, da povem, kako Mm, hvaležen sem parlamentu za njegov angažma na tem področju. Hvala. Hvala lepa in za konec še poročevalka gospa Fotega. Hvala lepa gospod predsedujoči, hvala lepa gospod komisar. Lažne informacije zastrupljajo glave in uh, vest ljudi. Najboljši primer tega so bile obtožbe, ki so bile naperjene proti osebam kot sem sama in pa Sandra Kalinete. Putin je tisti, ki nadaljuje politiko Stalina, ne pa mi. No in tudi on sam to rad pove. Vemo pa, da imamo v tej dvorani velike oboževalce predsednika Putina. Skratka, želim se zahvaliti vsem poročevalcem v senci, njihov prispevek je bil odličen. So pa potrebne poglobljene razprave o tej temi v vsake politični skupini. No, ta končni rezultat eh, bo pomembno prispeval k delu evropskih institucij pri boju proti sovražni propagandi. Želela bi se zahvaliti predvsem Charlesu Tenoku, ki mi je pomagal v težkem obdobju priprav eh, za to poročilo, ko sem imela hude zdravstvene težave. Hvala lepa vsem. Samim... Najlepša hvala, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Tako sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer skupna razprava na temo razmer v Afganistanu. Tudi tu gre za priporočilo gospe Fotega, sporozum o partnerstvu med EU eh, e in Afganistanom in pa poročilo gospe Fotega, sporozum o partnerstvu za razvoj med EU in Afganistanom gre za tudi predlog resolucije. Začenjamo torej z gospod poročevalko, izvolite besede. Vaše štiri minute za začetek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, gospe in gospodje. Sodelovanje o partnerstvu in sporazumu med Evropsko in sodelovanju med Evropsko unijo in Afganistano je bil podpisan februarja leta 2017 začasno je stopil v veljavo 1. decembra 2017. To je temeljilo na sklepu sveta. Svet je odločil, da bo sporazum mešane narave, to pomeni, da bodo tako države članice, kakor tudi parlament vključeni v proces ratifikacije. Varnostna situacija v Afganistanu je še vedno zaskrbljujoča. No, ampak več kot uh, ehm, 56 odstotkov ozemlja Afganistana je sedaj pod nadzorom afganistanske vlade. To pomeni, da je pod nadzorom vlade tudi več kot 65 odstotkov prebivalstva. Od leta 2002 je Evropska unija Afganistanu zagotovila več kot 3,6 milijarde evrov humanitarne pomoči za prehodno obdobje, ki se je začelo leta 2015, pa želimo Afganistanu nameniti še dodatne 1,4 milijarde evrov za prizadevanja za stabilizacijo države. Ehm, NATO-va operacija ISAF in pa trenutna podpora tej misiji, pri tem sodelujejo številne države, vključno za mojo, je prineslo izboljšave varnostne situacije. No, ampak še vedno je v Afganistanu prisoten ISKP, to je teroristična skupina, ki je povezana z Dajšem. Še vedno pomeni, da je situacija zelo ranljiva in volatilna. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj se bo osredotočil na področje pravne države, dobrega upravljanja človekovih pravic, stabilizacije gospodarstva in stabilizacijo družbe. Afganistanu je treba priznati tudi nekaj uspehov, ki jih potrjuje tudi statistika. Dostop do zdravstvenih storitev se je povečal iz 9 odstotkov na 57 odstotkov, to je velik napredek, pričakovana življenjska doba sedaj ni več 45 let, ampak 60 let, tudi stopnja iz stopnja dostopa do izobraževanja je sedaj višja, višja je udeležba na volitvah in zaznali smo nekaj napredka na področju opolnomočenja žensk. Vse to spada med eh, pozitivne dosežke. No, sporazum je podpisala Federica Mogherini, podpredsednica komisije, visoka predstavnica in pa finančni minister Afganistana v prisotnosti predsednika države. poslanci obžalujemo dejstvo, da se je proces v parlamentu močno zavlekel po podpisu sporazuma. Parlament v postopku potrditve tega sporazuma lahko da svoje soglasje. Skratka, jaz sporozum pozdravljam in upam, da bo podprt tudi na glasovanju. Hvala lepa, sedaj po imenu komisije. Komisar Mimica, prosim. Komisar, o zabranju glasu. Thank you, Mr. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Naj začnem z zahvalo.